evropski poslanci začeli s svojim delom 1. februarja. To pomeni, da lahko uživajo vse pravice v skladu s poslovnikom Evropskim parlamentom in v vseh službah Evropskega parlamenta. Sedaj pa gremo na naslednjo točko. Gre za vprašanja za ustni odgovor. Nezakonita trgovina s hišnimi živalmi v Evropski uniji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 da bo ta tema tema, kjer bomo imeli več konsenza v vseh političnih skupinah. Gre za ustno vprašanje sveta in komisije, ko govorimo o trgovini s hišnimi živalmi v EU. Renata Somar si začela s tem delom že v prejšnjem mandatu. Parlament je tu že sestavil kar nekaj resolucij glede te nezakonite trgovine, ampak eh, besede niso dovolj. Besedila niso dovolj. Mi potrebujemo dejanja. Zato pozivam komisijo in države članice naj nas poslušajo, naj sestavijo hitre in učinkovite predloge, kajti vsi mi, ki nam je mar za živali, za trpljenje živali, se zauzemamo za to, gre za milijone ljudi, govorimo o milijonih potrošnikov, ki so tu prizadeti in tisti, ki trgujejo z živalmi, ne poznajo meja. Ni več meja pri tehničnih trgovinah, veliko je finančne koristi. To je tretji najbolj dobičkonosen biznis, gospe in gospodje poleg trgovine z drogami in orožjem in Evropske unije vidimo pos, posebne pojave. Recimo, tu imamo tudi recimo, rejo pas, psa in mačk v zelo hudih okoliščinah, zelo slabih okoliščinah in veliko krat. Tisti, ki to počnejo, spohne poznajo, pravil in ne vedo nič o teh pasmah, imajo ponarejene potne liste za te živali, uporabljajo različne lažne tehnike in potem vabi ljudi naj kupujejo te mladičke, pso in mačke. Nekateri pač temu nasedajo, ker želijo cenejše kupiti eh, pse in mačke, mladičke in nasedajo temu. Na žalosti toliko različnih eh, zatočiš za živali, pa vedno ti trgovci najdejo nove načine zlorabe pravil, situacij, številne živali, ki pridejo iz takšnih eh, centrov, so okuženi. Veliko je bolnih živali, tam jih ne cepijo, ne dajo jim zdravil, antibiotikov in tudi ameriški center za droge in odvisnost nas je pred kratkim obvestil, da imamo epidemijo med živalmi. 30 ljudi je menda že bilo okuženih preko živali. Torej, ta nezakonita trgovina s hišnimi živalmi je ima hude posledice na našem notranjem trgu, to slabo vpliva na varstvo potrošnikov. Potrošniki pogosto kupujejo takšne traumatizirane živali, bolne živali kupujejo. Zato pozivam komisijo in države članice naj pripravijo strategijo, naj uredijo tudi spletno oglaševanje takšnih kampanj. Zlasti zato, da ne bi imeli zavajojoče kampanje in zato, da bi lahko uredili spletno prodajo psov in mačk. Potrebujemo etično ravnanje s takšnimi živalmi in to je veliko zno. Po celotni Evropski uniji potrebujemo evropske rešitve, kajti ta pojav sega preko meja, zato potrebujemo evropsko registracijo, evropsko identifikacijo naših hišnih živali in to mora biti tudi poenotno. Potrebujemo poenoten identifikacijski sistem, ne le za hišne živali, ampak tudi tudi za druge živali, ki so brez lastnikov, potepuške živali. Imamo na stotine tisoče psov in mačk, ki trpijo zaradi tega, ki so v zatočišči in potrebujemo bolj učinkovit nadzor. Žal pa je premalo teh nadzorov. Pogosto veterinari poznajo le nekaj, tiste živali, ki so uradno zabeležene, nezakonitih pa ne. Želimo izboljšati to situacijo, zato se zahvaljujem vsem kolegom. Veliko je pomembnih predlogov, s katerimi bi lahko dosegli temeljni napredek v boju proti temu zlu. Tako da pozivam komisijo in vse države članice, naj bodo dovolj pozorne na to zlo in naj zaščitijo tiste, ki se sami ne morejo zaščititi. Hvala. Ausprache. Sedaj nadaljujemo z razpravo. Naslednja dobi besedo gospa državna sekretarka. Hvala, spoštovani poslanci, spoštovana predsednica. V zadnjih letih je trgovina s hišnimi živalmi postala veliki ziv za države članice in oblasti hkrati pa je eh, povzroča zaskrbljenost med državljani. Težave so povezane z zlorabo schem potovanja in razvojem eh, spletne prodaje teh živali in eh, s tem povezanimi tveganji. Vsi vemo, da nezakonita prodaja eh, teh živali ima lahko negativne posledice za eh, ljudi, pa tudi za zdravje živali. Strinjam se, da ta situacija zahteva našo polno pozornost. Lahko vam zagotovim, da se države članice zavedajo te težave. Konec leta 2018 je 17 držav članic sodelovalo pri eh, kontrolnem načrtu glede spletne prodaje psov in mačk. <clears throat> Izkazalo se je, da visok odstotek držav za um, živali za um, prodajo um, in da, se, da je velik odstotek živali pre, za prodajo in zato je potrebno nadzor, zlasti nad mačkami in psi. In, uh, In eh, torej, eh, vse živali, ki se uvažajo, bi moralo biti označene. To ima seveda posledico tudi na zdravje živali in s tem se bomo borili tudi proti nezakoniti trgovini. Ravno tako je pomembno, eh, da se izvajajo že obstoječa pravila. To je odgovornost komisije in držav članic. Moralo bomo tudi omeniti, da od sprejetja nove uredbe o zdravju živali svet. Um, sodeluje z veterinarji in razpravlja o tem, kako se bolje boriti proti nelegalni trgovini z hišnimi živalmi. Tukaj na dan je prišla potreba po eh, večjem sodelovanju med različnimi oblastmi, različnimi institucijami, tudi med državami članice. Pričakujemo, da se bodo te razprave še nadaljevale in eh, v delovni skupini, ki jo je ustanovila skupina, pa tudi na platformi o dobrobiti živali. In na koncu bi želela povedati, da svet je v svojih sklepih o dobrobiti živali je pozval komisijo in države članice, da nadaljujejo svoje delo na izvajanju zakonodaje o dobrobiti živali. Ravno tako svet je pozval, komisijo, da oceni učinek nove zakonodaje. Najlepša hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala. Sedaj pa eh, dobi besedo komisija, gospa komisarka Kirja Kides ima besedo. Hvala predsedujoča, spoštovani poslanci. To je vprašanje, ki mi je zelo pri srcu in mi kot parlament, želimo to ustaviti in nadzirati. Zato pa, da bi imeli pravo razpravo, se moramo, moramo začeti s tem, da se zadeva ureja večinoma na nacionalni rev, ravni. Države članice so odgovorne za dobrobit mačk in psov. Ravno tako so odgovorne za registracijo živali in premike v nacionalni državi. Evropske unija ureja premike po Evropski uniji iz ene države v druga in uh, ravno tako tudi z, za živali, ki prihajajo od zunaj. Ti, ti zakoni želijo uh, um, poskrbeti za dobrobit živali in uh, s tem naj bi se izognili tudi boleznim, kot so recimo steklina. Zagotavlja, da so živali cepljenje. Če, pride, če se najdejo um, nelegalne živali, to ni zaradi pomankanja zakonodaje, ampak zaradi tega, ker države članice ne izvajajo pravilno te zakonodaje. V preteklih letih smo skušali okrepiti pravni okvir v pomoč eh, državam članicam nove eh, zakonodaje, ki bodo začeli veljati aprila 2021, prinaša velike spremembe. Zahteva obvezno registracijo vseh eh, rejcev in tudi dokumente za živali, ki potujejo iz ene države v druge. Države članice morajo izboljšati svoje centre, iz katerih potem psi in mačke potujejo v druge države. Te ukrepe bodo uh, pomagale pri, pri nadzoru nad uh, trgovino z živalmi temeljnega pomena pa je, da se te, ta pravila pravilno izvajajo in zaradi tega smo sprejeli kar nekaj ukrepov v državah članicah. Prva je mm, nadzor nad spletno prodajo mačk in psov, tako bodo države lažje um, in bolj učinkovito nadzirale spletno prodajo. In druga je prostovoljna pobuda v okviru platforme za dobrobit živali in tukaj sodelujejo vse deležniki in so tudi navodila za izboljšanje dobrobiti živali in eh, potem pa je usposabljanje za nacionalne oblasti eh, ki spodbuja najboljše prakse pri nadzoru uvoza in trgovine mačk in psov. Nekaj, kar ni pokrito, so inter, eh, med seboj povezane podatkovne eh, banke. Tukaj gre za vprašanje Eh, proporcionalnosti. Mislim, da bi bilo to disproporcionalno in ne bi prineslo nobene dodane vrednosti. Tukaj želim biti jasna, mi bomo spremljali situacijo, nadzirali, še naprej bomo sodelovali z državami članicami in deležniki, zato da bi eh, preprečili torej nezakonit eh, uvoz mačk in psov v Evropsko unijo. Najlepša hvala. Sedaj dobijo besedo politične skupine. Prvi ima besedo gospod Mažilis v imenu skupine Ljudske stranke. Dekoju, ponje pirmenike. Pirmojo pasavljeno karo metaj šunusi. Hvala, gospa predsedujoča. Med prvo svetovno vojno je vojak Švejk začel s svojim poslom in sicer je prodajal pse. Sedaj se psi kupujejo po spletu, vendar pa ne upoštevamo možnih tveganj. Zoonoze so težek problemi in lahko omenimo kar nekaj primerov. To je recimo tudi nov koronavirus. Ko skušamo omejiti širjenje stekline novi virusi ogrožajo, nas ogrožajo. Na nizozemskem je prišlo do primirov stekline, potem druga tveganje so neustrezni pogoji med prevozom živali živali, hišne živali, na hišne živali se gleda kot na neke proizvode, vendar pa so živa bitja. Zato se moramo pogovarjati tudi o dobrobiti živili. E, obvezno registracija mačk in psov v Evropski uniji bi bil odgovor na, težava, na to težavo. Ni pa prvič, da omenjam, da ni nobenih znanstvenih podlag na tem področju in zagotoviti moramo, vemo, da se eh, za nelegalno trgovino uporabljajo sankcije. Najlepša hvala, sedaj pa domi v imenu skupine SD. Beseda, gospa Špunčer. Hvala, gospa predsedujoče. Vsako leto veliko število hišnih ljubljenčkov potuje nelegalno, se premikajo v, po Evropski uniji. Večino, eh, veliko krat dolgo potujejo brez vode in hrane. In to ima seveda negativne vplivice na, vpliv na dobrobit živeli, ampak ne samo na to, ampak tudi na naše zdravje. Potrebujemo strožje sankcije, boljše sodelovanje med organi pregra, pregona in uh, hujše, uh, strožje zahteve. Potrebujemo usposabljanje za organe uh, pregona milijone za to, da se bodo znali odzvati na nelegalno trgovino s hišnimi ljubljiškami. Komisijo pozivamo k strožnim pravilom pri registraciji mačk in psov in k registraciji in licenciranju vseh prodajalcev in rejcev. Sistem registracije bi moral biti medsebojno povezan med državami članici, zato da bi z, z, zagotovili tudi spletno trgovino, kajti 80 odstotkov nelegalne trgovine poteka prek spleta. In ne na zadnje, več kampanj o zaveščanju bi morali izvesti zato, da bi državljane ozavestili o negativnih učinkih eh, nelegalno uvoženih eh, eh, hišnih ljubljančkov in o mm, tem, da je treba podpirati živali, ki so bile legalno in pravilno uvožene. Države članice bi morale bolj obveščati in organizirati kampanje in spodbujati uh, posvojitev živali, ne pa nakup, ži, nakup živali. Če bi več ljudi posvojilo živali in jih ne bi kupili, in uh, potem bi bi se posel nelegalnih eh, trgovcev, bi posel počasi usahnil. Najlepša hvala. V imenu skupine Renew ima besedo gospod Hojč. Gospa predsedujoča, drago predsedstvo, gospa komusarka, na stotine tisoče mladičkev, to je ocena števila, števila mladičkov, ki so izvoženi iz moje države Slovaške vsako leto in gre za oceno, kaj ti večina jih potuje nelegalno. Eh, in ta trgovina ni problem samo za dobrobit živali, ampak tudi za, eh, je problem z vidika organiziranega kriminala. In sam sem bil priča kot del gibanja, sem bil priča, da gre tukaj za iste Eh, organizira kriminal, ki trguje tudi za orožjem, ljudmi in tako dalje. To je tudi, gre za problem tudi za izgube plačila davka in tudi za grožnjo človeškemu zdravstvu. To je nov pojav in nov pojav so spletne platforme. In to, zato postaja ta problem še bolj evropski problem. In zato Evropska komisija se mora še bolj potruditi in voditi uh, in dati navodila za registracijo uh, živali. In zato, da države članice začnejo izvajati uredbo, ki že obstaja. Uh, priča smo namreč pravi krizi in potrebujemo dejanja, ne pa besed. Najlepša hvala. Hvala, gospa predsedujoča, hvala, komisar. Nelegalna trgovina z mladičkami ne smeš naprej polniti žepe eh, organiziranega kriminala, to škodi dobrobiti živali in tudi našemu zdravju. V Italiji je več kot 400 tisoč eh, mladičkov, In to je vredno 300 milijonov letno. Nedavno je italijanska policija v Furlanijulski krajini razbila prave skupine, ki so trgovale z živalmi izhodne Evrope. Te živali pa so bile v groznih pogojih. Zaradi tega potrebujemo resolucijo, ki bo predvidevala obvezno identifikacijo ter bolj stroge sankcije, zato da se bomo bolj uh, učinkovito borili proti nelegalni trgovini trgovini z živalmi. Potrebujemo uredbo, zlasti pa potrebujemo čezmejno sodelovanje med evropskimi državami, zato da se bomo borili proti nelegalni trgovini, ki škodi nam. Škodi pa še bolj našim štirinožnim prijateljem. Hvala. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Grejro v imenu skupine Zeleni. Pojasnila predsednica. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V Srbiji francoski, francoski buldog stane 350, v Franciji in Nemčiji približno 1000, um, v Nemčiji in v Skandinaviji pa 1600. To kaže na to, kakšne posledice ima lahko za evropski trg. Če, tihotapljenje pasih mladičev oziroma preprodaja in nezakonita trgovina. In eh, takšno trgovanje na nezakonit način je mogoče samo zaradi, zaradi tega, ker še nimamo skupnega registra. Problem je tudi to, da se živali prevaža v nemogočih razmerah. Evropska unija mora spreti zakonodajo, ki bo zahtevala obvezno registriranje vseh hišnih živali. To mora temeljiti na nacionalnih podatkih, ki jih lahko preverjajo nadnacionalno po celi, celi Evropski uniji. Potrebujemo skupni evropski sistem za registracijo. Nacionalni registri namreč ne deluje. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo. Gospa Hazekamp v imenu skupine GUE-NGE huisdieren huisdieren zorgen voor veel plezier maar achter de huisdierenhandel gaat ook enorm veel dierenleed schuil. Najlepša hvala. Ta trgovina z živalmi povzroča veliko trpljenja. Z te živali se tudi ljudje hitro rešijo, moči se jih in temu je podvrženo veliko živali. Na Irskem Eh, psi za tekme dobivajo steroide zato, da čim hitreje tečejo. Na Špan v Španiji psi, lovski psi se lovske pse obeša na drevesa, ko niso več potrebni. V številnih evropskih državah se potepuške pse Um, zastruplja ali pa zažge. Pogosto se mlade mucke tudi utaplja. Mladički, mladičke se prevaža v velikih škatlah in, in se jih prodaja po spletu tako trgovino je treba prepovedati, vse mačke in vse je treba identificirati, registrirati in uh, z kontrolami je treba preprečiti ponarejanje njihovih potnih listov. Ravno tako je treba končati z trpljenjem živali. Sedaj pa gospa Evi v imenu ne. Um, ne um, um neodvisnih. Kdor kupi pse, ne želi, eh, zagotovo ne želi financirati organiziranega kriminala. Kdor kupi mladička, ne želi, da na tisoče psov in mačk se prezgodaj odzame od ma njihovih mam in se jih prisili v potovanja, groz grozna potovanja, na, kateri, na koncu katerih jih je samo še polovica živih. To pa se dogaja številnim nevednim evropskim državljanem, ki kupujejo uh, živali prek spleta. Ta nočna mora se mora zaključiti, rešitev storitev pa je pri roki. Potrebujemo sistem obveznega registriranja živali, ki bo usklajen na evropski ravni, tako da bodo države članice imele podatkovne baze, ki bodo med seboj povezane in bo mogoče živalim slediti. Ravno tako je treba zaostriti sankcije in kontrole, treba je kaznovati ne samo trgovce, ampak tudi veterinarje in oblasti, ki pri takih nečednih poslih sodelujejo. Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima gospod Arimo. Ja, dank, frau Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospa predsedujoča v svetu. Kdo ne pozna psov ali mačk kot zvestih spremljevalcev? Sam prihajam z Bavarske spodeželja, kjer smo zelo navani na sobivanje živalmi. Živali ne morejo zagovarjati svojih pravic in veliko psov in mačk se ne obravnava pravilno in se z njimi zelo slabo ravna. Pri vzreji se želi čim več privrčevati, zato se jih vzgaja v zelo hudih razmerah in tudi prevaža. Seveda je to v pristojnosti držav članic, vendar pa potrebujemo skupne standarde in vse evropski sistem za registracijo, povezane podatkovne baze in pa tudi večji nadzor nad prodajo po spletu v regiji, odkudar prihajam. Pot, imamo takšno regionalno zakonodajo in mogoče lahko s tem izboljšamo stanje za naše zveste prijatelje. Najlepša hvala, sedaj pa ima beseda gospod Čudarov. Vrbim, da smo problema ekstremno importanta. Hvala. Govorimo o zelo hudem problemu, če pomislimo, kako obsežen je. Sam sem zdravnik v bolnišnici Nikolaj Oblju in lahko vam povem, da je treba zaščititi življenje vsakega bitja ta e, trpljenje živali je nekaj nesprejemljivega. Romunija je že predstavila projekt v Evropskem parlamentu, v parlamentu, zato da bi zaprli trgovce z živalmi, z nelegalni, torej nelegalne trgovce. Tukaj gre tudi za problem javnega zdravja. Če pomenimo, če omenimo nalezljive bolezni, tuk, sedaj se govori o veliko o koronavirusu, vendar nekaj podobnega treba narediti tudi na evropski ravni. In sicer moramo storiti tri stvari, če želimo imeti zakonodajo na evropski ravni. Moramo biti stroži z, eh, gled, s tistimi, ki se s tem ukvarjamo. Ravno tako je treba tudi izobražiti državljane. Najlepša hvala, besedo dobi gospod Hautama. Eh, eh, voorzitter eh, geachte commissaris. Najlepša hvala. Spomni se, ko sem bil še majhen in so nam podarili psička. To je bilo najlepše darilo v mojem življenju. Imel je zelo lepo življenje na naši kmetiji, vendar pa žal ni vedno tako. To ne velja za vse hišne živali in to je pravi škandal. Um, mladički se rojevajo v zelo slabih pogojih. Um, ne pusti se jih uh, z mamami, hitro se jih odzame z mamami ali pa umrejo med prevozom. To je nekaj nespremljivega in, in uh, veliko trpljenja uh, se povzroča tudi družinam, ki jih sprejmejo in ta nelegalna trgovina z mačkami in psi je treba ustaviti. To ni, ni nekaj spremljega v Evropski uniji, zato mora Evropska komisija nekaj narediti. Hvala, predsednica. Vsako leto imamo na tisoče nezakonitih psov in mačk, s katerimi se draguje po Evropski uniji. To so pogosto bolne živali. Eh, ki se prodajajo na tak način po Evropski uniji. Poleg dobrobiti živali gre tudi za vprašanje javnega zdravja. Tu gre tudi za varstvo potrošnikov. Včasih so te živali nosilke nerezljivih bolezni in tu obstaja tudi tveganje, da bi imeli potem takšne živali in tudi zdravljenje stane zelo veliko. Zato prosimo komisijo, naj izboljša sledljivost. Potrebujemo poenoten sistem registracije živali. Drugič, treba je prekiniti z spletnim oglaševanjem nezakonite trgovine, kajti tam je toliko trgovcev. In tretjič, izboljšati moramo stolovanje med državami, so da bi ustavili te trgovce. To so nujni ukrepi, zato da bi se lahko borili proti tem kriminalnim združbam. Hvala. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Komini Oliver el reglamento. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Uredba 565 skozi 2013 je bila mišljena za nekomercialni prevoz hišnih živali. Nezakonita trgovina pa krši to uredbo, ravno tako krši pravila enotnega trga. Govorimo namreč o slabih praksah na področju spletne prodaje. V odboru ENVE smo, in vi smo si zastavili načrt ukrepov za reševanje tega problema, izboljšanje uredbe, hude sankcije za tiste, ki se ukvarjajo z nezakonitim trgovanjem in s povezanimi, kot so veterinari in tako dalje, da bi vzpostavili evropski sistem z registracijo in identifikacijo eh, hišnih živali in informiranje eh, državljanov o nezakoniti trgovini kot izboljšanje nadzora na mejah. Nezakonita trgovina živalmi je povezana tudi z eh, dobrim počutjem živali, necepljene živali in brez potrebnih certifikatov. Pomeni lahko tudi tveganje za zdravje, kaj ti lahko tudi prenašajo do bolezni. Eh, družba, ki je bolj pozorna do dobrega počutja živali, je boljša tudi za ljudi. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Glava. gospa predsednica ocenjujejo da naj bi vsak mesec v državah eu imeli šestinštirideset tisoč psov ki se prodajajo veliko jih je bolnih imajo ponarejene dokumente ne vemo niti od kod prihajajo kmalu umrejo kmalu po prodaji In um, nezakonita trgovina s hišnimi živali je tretja najbolj dobičkonosna trgovina po trgovini z orožjem in z drogo. In ta nezakonita trgovina slabo vpliva tudi na javno zdravje, na varstvo potrošnikov. Zato potrebujemo identifikacijo in registracijo hišnih živali. To je prvi korak v boju proti nezakoniti trgovini. Decembra lani je svet sprejel sklepe za časa finskega predsedovanja in Tam smo pozvali k temu, da bi ocenili novo zakonodajo o dobrobiti živali. Pri nas na Hrvaškem imamo dobro regulacijo. Kolegice in kolegi, to je pač žalostna realnost in eh, vsi skupaj moramo spremeniti to realnost. Hvala. Hvala, sedaj pa postopek Catch the Eye. Eh, imam samo dve prijavi, zato lahko spremljamo. Spremljamo obe. Oprostite, napaka. V razpravi ima kot zadnjo besedo še gospa Adinolfi, se upravičujem, ker sem vas pregledala. Hvala, gospa predsedujoča, dragi kolegi. Člen 13 Lizbonske pogodbe pravi, da so živali čuteča bitja in zaradi tega jih je treba zaščititi, čeprav še danes eh, se na njih gleda kot na predmete. Tukaj govorimo o nezakoniti trgovini. Mladički so um, natrpani v, trg, v tovornjakih zato, da se jih prodaja po Evropski uniji in uh, živali imajo tako psihološke in fizične travme. Želela pa bi omenite tudi eh, prevoz naših eh, ljubljenčkov. Veliko državljanov ne more potovati svojim, eh, svojo živaljo, zlasti z v letalih. Veliko letalskih družb namreč ne dovolijo oziroma omejujejo živali z težo in tako dalje. Zaradi tega jih je treba dati v prtljažni prostor. Treba je posodobiti pravila in prisiliti letalske družbe, da jih spremlje da, in tako, da lahko potujejo varno, da potujejo in ne, da se jih prevaža kot pakete.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 V svojih uvodnih besedah ste rekli, da nezakonita trgovina z hišnimi ljubljenčkami je vprašanje, ki zadeva države članice in ga one urejajo. To ni prav. Mi skušamo uvesti sankcije in strožje ukrepe proti uh, Eh, rejcem in jasno je, da države članice tega ne morejo rešiti same. Govorimo o mednarodni nezakoniti trgovini, o, o nečem, kar zadeva na sto, na sto tisoče živali, ki trpijo. Evropske institucije, zlasti komisija, bi morala pripraviti učinkovite ukrepe. Brez tega države članice tega same ne bodo mogle rešiti. Zato bi vas pozval, da spremljate to, pro, ta problem. Vaše vodne besede so bile zelo splošne. Tukaj govorimo o kriminalu, ki vodi v trpljenje živali. Najlepša hvala. Besede ima gospod Ostrovič. Gerbama firminike, komisijo snarje, kolegos. Evropa uždrudi ver. Dragi kolegi, draga gospa komisarka. Evropa je prepovedala trgovino sužnji že pred veliko leti, sedaj pa v 21. stoletju ne moremo zagotoviti ustreznih pogojev za hišne ljubljenčke. Evropska unija, ki je upeljala velike standarde v ekonomini in je ena v prvih vrstah pri inovacijah in tehnologiji, nima dovolj politične volje in moči, da bi uvedla sistem registracije in identifikacije živali. Ponosni smo govorili o naših dosežkih, nimamo pa še vedno enotne podatkovne baze na tem področju. Tukaj gre za dobrobit naših živali, za javno zdravje in obenem pa spodbujamo nezakonito trgovino. Evropska komisija bi zato morala takoj ukrepati in okrepiti dobrobit živali. Morali bi nehati s tem modernim služnostvom. Najlepša hvala. V imenu Evropske komisije ima zopet besedo gospa komisarka Kirakidi. Hvala, predsedujoča. Najlepša hvala za to pomembno razpravo. Podrobno sem ji sledila. Ni treba me prepričevati v to, da je treba narediti več. Jaz sem ponosna lastnica uh, hišnega ljubljenčka in sama sledim temu, kar se je dogaja v zadnjih letih na, sple, na spletu in priznati moram, da Veliko tega, kar čemu smo priče, je izjemno žalostno in šokantno. Zato ni, me ni treba prepričevati, da je treba storiti več. Komisija in jaz osebno smo zavezani eh, temu, da bomo našli način, eh, da prekinemo trgovino s psi in mačkami. Uh, Uh, vem, da se tudi vi s tem ukvarjate in, uh, in uh, gre za to, da bomo imeli registracijo psarni in rejcev in uh, veliko novih ukrepov uh, bo pomagalo državam članicam uh, pri tem, da ustavijo te prakse. Pomembno pa je tudi, da se izvajajo pravila in vsi moramo vedeti, da se pravila sedaj ne izvajajo. Vsi deležniki morajo odigrati ulogo pri teh eh, smirnicah, ki se sedaj pripravljajo in strinjam se, da moramo imeti več kampanj o, o zaveščanju na ta problem. Nova uredba o nadzoru eh, bo poskrbela za strožje sankcije in se bo lotila tudi spletne prodaje. Če delujemo skupaj, bomo uspeli ustaviti trgovino za hišnimi ljubljenčki. To je um, tveganje tudi za notranji trg, pa seveda tudi za dobrobit živali in javno zdravje. Kot komisarka bom to še pobližje spremljala in bom spremljala, kako se izvaja nov zakon o um, zdravju in dobrobiti živali. Najlepša hvala. Za konec pa damo zopet besedi predstavnici sveta, gospa Brnec, izvolite. Hvala lepa. E, gospe in gospodje, najlepša hvala za to koristno razpravo o zaščiti enotnega trga in o negativnih posledic nezakonite trgovine s hišnimi živalmi. To morajo reševati države članice, pristojne oblasti, ki so prve tiste, ki so odgovorne za to v sodelovanju s komisijo in pa v skladu s pravili, ki smo jih sprejeli, so zakonodajalci. Prispevek dobremu počutju živali je res pomemben prispevek, ki ga moramo opraviti. Naj povdarim, da se veselimo nadaljnih razprav v kontekstu Evropske platforme za dobrobit živali na v okviru prodaje na spletu. Najlepša hvala, s tem je razprava zaključena. Sprejeli smo resolucijo B9. Nič, nič, nič, 4, 2020. Plenarno zasedanje se nadaljuje jutri ob 9. zjutraj. Dnevni red vidite lahko na spletni strani Evropskega parlamenta. Želim vam lep večer in mirno noč. Vidimo se zopet jutri.